Imamo najprej poročilo gospoda Krajsel Dörflerja v zvezi s podporo Evropske unije mednarodnemu kazenskemu sodišču. Gospod Krajsel Dörfler bi rad predstavil tri ustne predloge sprememb. Izvolite. Prevali oddelje. Prvi predlog spremembe najprej. Hvala, gospod predsednik zaradi mednarodnih dogodkov moramo sprejeti dve tehnični spremembi. Pri L moramo izuzeti ime Gaddafija, kajti on je bil ustreljen. V členu 24 je sprememba enaka. Saif al-Islam Gaddafi smo nadomestili, to je njegov uh, sin in uh, Abdullah al-Sanusi iz Libije. In v členu 48 želimo dodati on international humanitarian law and international justice, um, saj zahtevamo, da bi dobili posebnega predstavnika, ki bi uh, bil dejaven na tem področju. Uh, če si ogledamo situacijo v Siriji, te spremembe prihajajo v pravem trenutku. Moramo jasno povedati, da ne smemo dopuščati morenja umorov civilistov in eh, vsi se morajo zavedati tega, da nad njimi bdi demoklesov meč iz Haga. Ob eh, koncu pa bi se želel samo še zahvaliti vsem poročevalcem v senci in sodelavcem za sodelovanje. Najlepša hvala, gospod kolega. Slišali ste, kakšni so trije ustni predlogi sprememb. Zanima me, če kdo temu nasprotuje. Tisti, ki nasprotujete, ostanite. Nihče ni ostal, kar pomeni, da lahko glasujemo o vseh treh ustnih predlogih sprememb. Gre za poimensko glasovanje, zato prosim, da glasujete.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 Najprej prvi svežen, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi svežen je s tem brezpredmeten. Sedaj glasujemo o celotnem predlogu odbora, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Čestitke. Naslednja zadeva je poimensko glasovanje o zakonodajni resoluciji. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Najlepša hvala. Naslednja zadeva je poročilo Brežina, okvirni program Evropske skupnosti za atomsko energijo 2021-2027 za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja. Osnutek resolucije. 22 predlogov sprememb imamo iz odbora ITRE. Glasujemo o vseh. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Popravka 3. Glasovanje imenno. Predlog 3. Poimensko glasujemo. Glasujte, prosim. Glasovali. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Thank you. sprejeto. Predlog 8. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Če vsi glasovali? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Prijente. Sprejeto. Popravka 34. Predlog 34. Poimensko glasujemo. Najprej prvi del. Glasujte, prosim.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 predlog 14, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 30, za, proti, vzdržani, sprejet. Preverjamo, glasujemo po imensko predlogu spremembe številka 30. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto predlog 16. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 17. Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 35. Poimensko glasujemo. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 21. Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 36. Glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. predlog 31 poimensko glasujemo. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog spremembe 32, glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog 33. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj pa predlog komisije za proti vzdržani sprejet. Glasujemo o osnutku zakonodajne resolucije, glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Najlepša hvala in čestitke kolegi Brežini. Naslednja zadeva na dnevnem redu je glasovanje o osnutku resolucije o vrhu EU-ZDA, ki bo potekal 28. novembra letos. Skupna resolucija petih političnih skupin, predlog ena. Čeprav razumem, bi gospod Brok rad nekaj povedal. Pri NATO je en fehler, predsednik, moram reči, da je en fehler gemacht habe zdi se mi, da je bil narejena napaka in zato um, svetujem svoje skupini, da naj glasuje za predlog spremembe ena. Popravka jeden. Kdo je za? Dobro, glasujemo. Predlog ena. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek osem. Dveh delih. Najprej prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani vzdržani sprejet. Odstavek 11 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 2, kdo je za, proti. Bomo preverili elektronsko. Glasujemo o predlogu spremembe številka 2. Vsi ste glasovali? Zamekam glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 14 v dveh delih, najprej prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 22, gospe Ludford. Gospa Ludford bi uložila ustni predlog spremembe k temu odstavku. Gospa Ludford, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Gre za predlog spremembe, ki odraža dejstva. Zapisano je tako, kot imate na glasovalnih seznamih priznava napoved komisije o tem, da bomo sklenili pogajanja o sporozumu PNR med EU in ZDA in to bo parlament pregledal v skladu s svojimi zahtevami in resolucijo 5. maja 2010 in 11. novembra 2010. Imeli smo občutek, da je bila izbrna obeseditev tukaj zastarela, kaj ti komisija je napovedala sklep pogajanj. Upam, da se bodo vse skupine strinjale, da gre tukaj le za popravek dejstev, nima nobene subjektivne vrednosti, če spremenimo te besede. E, vyražiť... Najlepša hvala. Ali kdo temu nasprotuje? Ne. Dobro, glasujemo od 22 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 3, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog štiri za. Se upravičujem. Nekdo se oglaša v dvorani, še prav slišim. Ne, sem se zmotil. Predlog številka štiri. Kdo je za? Proti? Bomo preverili elektronsko. Glasujemo o predlogu številka štiri ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjen. Po odstavku 25 bi gospod Brok najprej predstavil usni predlog spremembe. Izvolite. Gospod predsednik, kolegice in kolegi, v odboru smo si ogledali tudi priprave na ta vrh EU ZDA. Predložili smo kar nekaj korisnih predlogov, ki jih niso vključili v skupno resolucijo. Z vašim dovoljenjem bi želel vse te predloge vključiti. Bi lahko sprejeli to kot ustni predlog spremembe. Evropski parlament in njegovi odbori pozivajo delegacijo EPTLD, da uporabi njihove predloge.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 Sedaj pa osnutek zakonodajne resolucije za proti vzdržani sprejeto. Najlepša hvala za to ključno resolucijo. Sedaj pa glasujemo o predlogu resolucije o odprtem internetu in neutralnosti omrežja v Evropi. Glasujemo o celotni resoluciji, nobenih predlogov sprememb. Nikdo je za? Proti? vzdržani sprejeto. Naslednja zadeva je predlog šestih resolucij o prepovedi kasetnega streljiva. Skupna resolucija petih političnih skupin, nobenih predlogov sprememb ni bilo. Prvi odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto odstavek 5 za proti vzdržani sprejeto. Uvodna izjava E za proti vzdržani sprejeto. Glasujemo o resoluciji za proti vzdržani sprejeto. Naslednja zadeva na dnevnem redu pa je glasovanje o štirih predlogih resolucije v zvezi s posodobitvjo zakonodaje o DDV-ju za okrepitev enotnega digitalnega trga. Skupni zakonodajna resolucija treh političnih skupin, nobenih predlogov sprememb ni, tako da glasujemo o resoluciji v celoti, glasujemo po imensko. Glasujte, prosim. Če vsi ste glasovali, zamekam glasovanje. Ste vsi glasovali, konec glasovanja.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 Vzdržani sprejet. Popravka 1. Kdo je za? Predlog 1. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog 3. Kdo je za? Proti. Bomo preverili. Glasujemo. Vsi ste glasovali? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog štiri, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog dve, za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog šest, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjen. Gospod Svoboda bo podal ustni predlog, predlogu pet, izvolite. Hvala lepa. Zdi se mi, da eh, sedanje besedilo ni primerno, zato želim uložiti ta ustni predlog spremembe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 Ja, uh, upam, da nihče ni proti večstrankarski demokraciji, ki je omenjena tukaj v odstavku. Umikam prvo zahtevo, poročilo Lise, ki je dobro zato ne bi smelo vsebovati elementov, ki niso utemeljeni. Se pravi, umikam eh, izvorni predlog spremembe, tako da ni potrebno, da o njem glasujemo. Če sem vas prav razumel, umikate predlog številka 5. Dobro. O predlogu številka 5 torej ne bomo glasovali. Dobro, najlepša hvala. Sedaj pa glasujemo o resoluciji. Če vsi ste glasovali? Poimensko glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Prijemte. Sprejeto. Čestitke gospodu Liseku, sedaj pa glasujemo o poročilu gospoda Gustafsona glede vključevanja načela enakosti spolov v delo Evropskega parlamenta. Nobenih predlogov sprememb ni. Odstavek 2e, e, dva dela, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. vzdržani, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o drugem delu drugega odstavka točka E. Odpiram glasovanje. Glasujte, prosim. Če vsi glasovali? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto odstavek 4. Točka, odstavek 2. Točka G za proti vzdržani sprejet. Ustep 4. Glasovanje podeljeno na dve če. Odstavek 4. Glasujemo v dveh delih. Prvi del, kdo je za. Proti vzdržani sprejeto. Drugi del za. Proti vzdržani sprejeto. Bomo preverili, glasujemo poimensko o drugem delu četrtega odstavka. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek šest. Glasujemo po delih. Dva dela, prvi del. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za? proti, vzdržani, sprejeto. Enajsti odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto. Dvanesti odstavek, prvi del, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, bomo preverili odstavek 12, prvi del. Glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Dobro, bomo preverili še drugi del od stavka 12 glasujemo po imensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava N za proti vzdržani. Sprejeto. Glasujemo o celotni resoluciji poimensko glasujemo. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Ja, ja. E, dziękuję panu Gustafsonowi. Najlepša hvala gospodu Gustafsonu. Sedaj pa glasujemo še o poročilu. Levin, boj proti nezakonitemu ribolovu na globalni ravni in vlogi Evropske unije. Nobenih predlogov sprememb ni bilo vloženih, tako da glasujemo o odstavku 12. Najprej prvi del glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 13. Prvi del. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Mm -mm glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 33. odstavek glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Prejeto. Gospa Lövin ima še ustni predlog spremembe kot stavku 35. Izvolite, gospa. Thank you very much. Uh... Hvala lepa. Besedo ed bi radi črtali iz odstavka 35 in nadomestili za besedo oziroma besedno zvezo examine the possibility of adding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 Ali kdo nasprotuje vsemu predlogu? Ne. Odstavek 35 glasujemo z ustnim predlogom za, proti, zdržani, sprejeto. Odstavek 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. Osnutek resolucije v celoti. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Najlepša hvala. Čestitke gospe Lövin. S tem smo zaključili z glasovanjem. Res še enkrat najlepša hvala. Vidimo se čez dva tedna na plenarnem zasedanju. Ja,